upravljanje z ribiškimi flotami v najbolj oddaljenih regijah. Point of order. Postopkovno? Ne? Javljate se k besedi kasneje v prosti razpravi. Dobro. Gospa Ulrike Rodost, izvolite, v svojstvu poročevalke. Hvala, gospod komisar, gospe in gospodje. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za besedo. Z poročilom na lasno pobudo želi Evropski parlament um, postaviti v spredje neko temo oziroma neko vlodo. Mislim, da je ta cilj pravzaprav popolnosti izpolnjen, ko obravnavamo upravljanje ribiških flot v najboljših oddaljenih regijah. Zahtevamo boljši razvoj podatkov in programov, še zlasti kar zadeva staleže. Uh, da bi eh, preprečili nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov, ga je treba bolje nadzorovati. Poročilo zato zahteva sprejem eh, aktivnih ukrepov eh, glede nadzora in sodelovanja z tretjimi državami, s katerimi še niso bili sklenjeni sporazumi o partnerstvu v trajnešnem ribištvu. To naj bi, ti naj bi upoštevali tudi položaje najbolj oddaljenih regij, še zlasti, ko uh, govorimo o tem, kako se uh, obravna, uh, upošteva njihovi uh, staleži. Tukaj komisija razvija finančni instrument, ki bi uh, preveril položaj najbolj oddaljenih regij. Prav tako se pro, preučuje možnost više intenzivnosti javne pomoči za uh, močnejše motorje. Tukaj moram omeniti, da uh, je že mogoče, da se ta, ti motori financirajo z 100 odstotno višjo pomočjo. Torej, eh, prav eh, poseben ukrep za ta najbolj odaljene regije. Nas, eh, naslednji ukrep je to, da se intenzivnost javne pomoči dviguje 35, za 35 odstotnih točk. Najbolj odaljene regije bi naj v čim boljši meri izkoriščale uredbo de minimus. Kar zadela Evropski ribiški sklad, njegove strukture bi, bile, bi morali bolj predstaviti tem najbolj odaljenim regijam. Torej, na ta način bi lahko bolje izkoristili potencial najbolj odaljenih regij. Nekateri predlogi implicirajo izjemo za najbolj odaljene regije. Uh, to so dodatek k že sprejetim in obstoječim ukrepom. Sedaj bi omenila edini predlog spremembe, ki je bil predložen in ki govori o eh, subvenciji novih eh, graden ladi. Eh, predlog spremembe zavračam. Sicer priznavam, da je sedaj predlog spremembe na plenarnem zasedanju ta, da bi se naj obdržale zmogljivosti, ribolovne zmogljivosti in da je mogoče obstoječo ladjo nadomestiti zgolj z novo. S tem bi se naj omogočila trajnostna raba. To se zdaj že zagotavlja, vendar brez pomoči javnih sredstev. Avtori tega predloga sprememb se, omenju, se navezujejo na poseben 349. člen pogodbe o delovanju EU. In to je dejansko člen, ki uh, lahko je relevanten za najbolj odaljene regije in za specifične ukrepe zanje, ampak ti morajo biti potem zasnovani tako, da uh, ne spodkopavajo integritete skupne in celovite politike. Skupna ribiška, skupna ribiška politika ne omogoča javnega financiranja novih graden. To je že uh, mogoče razbrati iz 20. člena splošne uredbe. Ta, uh, to ribištvo naj bi bilo bolj prijazno do okolja in IMFF je v ta namen že na, uh, na, Eh, namenjal sredstva. Eh, prav tako se mi ne zdi, da bi bila ta podpora koherentna z pobudo Evropske unije, ki smo jo spostavili znotraj eh, Svetovne trgovinske organizacije. Zato bom glasovala proti temu predlogu sprememb, kajti je v nasprotju skupno ribiške politiko in odpira Pandorino skrinico. Res je, da bi potem tudi drugi ribiči v Evropski uniji v takem primeru, če bi tak predlog spremembe sprejet, zahtevali javno pomoč za nove, novogradnje ladi. Hvala lepa. Gospod komisar Günter Oettinger, izvolite. Gospod predsednik, gospe in gospodje, poslanci. Zahvaljujem se v imenu komisije poročevalki gospe Rodost in njeni ekipi, kot tudi poročevalcem v Senci za pripravo te res strokovnega poročila. Sam nisem res strokovnjak za to temo, vendar pa sem poročilo prebral in sem iz, iz njega tudi marsikaj naučil. Vidim, da tukaj se omenjajo težave v treh eh, panogah eh, v najbolj oddaljenih regijah. To poročilo te težave zelo konkretno predstavlja in predlaga tudi zelo konkretne ukrepe za reševanje teh problemov in kako za stabilizacijo tega ribolovnega sektorja. Eh, to sprejemamo, ampak tudi kot komisija sama je dejavna pri tem, da bi posebni pogoji za ta območja uh, pripravili po meri uh, eh, u, razvite ukrepe. Na ta način um, skušamo doseči tudi boljšo izrabo uh, sklada za pomorstvo in ribištvo in v tem okviru smo že uh, naredili nekaj pomembnih v prihodnost usmerjenih korakov. V naslednjem proračunu in pa z naslednjim, naslednjem eh, programskem obdobju bomo te ukrepe na podlagi vaših priporočil skušali še dodatno izpopolniti. Ukrepi pa zadevajo pogoji za omejitev dostopa, um, pogoji ohranjena, posebni uh, sosvet, ki se predlaga, uh, potem gre tukaj za ukrepe za majhne flote, uh, potem tudi uh, večja intenzivnost finančne pomoči, potem tudi sistem za povračilo dodatnih uh, stroškov. To so le eni od primerov, ki jih želimo meniti. Poleg tega pa želimo podpreti tudi delo na nacionalni in regionalni ravni. To njihovo delo spremljamo in naloga eh, na evropski ravni je, da eh, pomagamo regionalnim in nacionalnim oblastem. Novi okvir, ki ga predlaga Komisija za znanstvene podatke, vključuje določene določbe za ta najbolj, oddaljena, uh, najbolj oddaljene regije. Uh, večja odgovornost za izvajanje tega pa je predvsem pri državah članicah in pri raziskovalnih institutih v državah članicah, kot de in deloma tudi pri podjetnikih samih iz sektorja ribištva v celoti gledano mislim, da je to poročilo dobra osnova, z veseljem ga jemljamo na znanje in pristojni organi v komisiji in moji kolegi se bodo vsekakor um, še naprej pogovarjali z vami, gospa Rovdus, z vašimi kolegi in so pripravljeni na poglo poglobitev tega dialoga. Hvala lepa, gospod Omarđi, v imenu odbora za regionalni razvoj. Hvala lepa o kakšnem prekomernem ribolovu govorimo. V Indijskem oceanu, katerem, od, iz katerega prihajam, Evropska unija ujame nič cela šest odstotka celotnega ulova. Torej, ni, niti 2500 eh, ton od milijona 600 tisoč ton skupnega ulova v naših eh, vodah strani mednarodnih in evropskih flot. Uh, To, vidite, je nepravičnost in to je tisto, kar želimo z našim amandmajem popraviti in odpraviti. In to, kar želimo, je razumno, kajti dobro veste, da je pomembno, da se natančno spoštujejo načela trajnosti. No, poročilo odbora za regionalne zadeve je podalo enak eh, predlog jutri, daleč od eh, kampanj laži, zagotovimo našim najbolj oddaljenim regijam možnost, da tudi ribištvo lahko prispeva k razvoju teh eh, tako oddaljenih regij, ki so v tako velikih težavah. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Monteino, Monteiro de Aguiar. Gospa Monteiro de Aguiar se opravičuje predsedujoči. Destacamos uma vez mais a relevância da economia azul dos assuntos marítimos mas mais. hvala lepa modro gospodarstvo je res zelo pomembno ampak zdaj gre za vlogo ribištva za ribiče za gospodarsko vlogo ribištva v najbolj oddaljenih regijah. Ko govorimo o tej temi, moramo sodelovati tukaj tudi z nacionalnimi in regionalnimi oblastmi. Gre za finančni instrument Evropske unije, gre za posebni instrument, ki ga potrebujemo, tako kot obstaja tudi na področju kmetijstva. Evropska unija mora biti bolj solidarna, bolj socialna in spoštovati moramo tudi člene v pogodbi. To je zelo pomembno, če želimo še naprej uživati zaupanje ribičev v najbolj oddaljenih regijah, ki so prav tako državljani Evropske unije. Posodabljanje in obnovitev plovil v teh regijah ni nekaj, kar bi ogrožalo prelov. Tukaj govorimo o specifičnih vodnih plovilih, gre tudi za varnost eh, pomorščakov, gre tudi za ohranjanje eh, morskega okolja. Zelo pomembno je, da vse politične stranke to poročilo podprejo. Prav to je pomembno eh, tudi za voljivce, ki so nas izvolili na ta mesto. Hvala lepa v imenu skupine SD, gospod Sarao Santoš. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Eh, zahvaljujem se Uriki kot poročevalki. Najbolj oddaljene regije so posem druge regije, zato imamo za te regije tudi poseben član v pogodbi o delovanju Evropske unije. Na podlagi tega pravnega okvira je, bil pripra je bilo pripravljeno to poročilo na lasno pobudo. To poziva, da bi oblikovali finančni instrument posebej za te regije um, tako da bi zagotovili tudi javno pomoč za posodobitev motorjev. Zato bomo jutri predložili tudi predlog spremembe. Uh, vladna pomoč bo, mora biti na voljo za ribiče v teh najbolj odaljenih regijah in to ne predstavlja kršitve skupne ribiške politike. Gre le za krepitev um, priporočil komisije glede na to, da je to samo priporočilo, torej ne gre za kršitev skupne ribiške politike, gre zgolj za priporočilo in nič takega, kar bi parlament naložil svetu. Hvala lepa. V imenu gospe uh, stranke IKR, e gospa Tomašič. Pri donošenju svih. Hvala. Najbolj oddaljenim regijam moramo posebati posebno pozornost pri sprejemanju evropskih politik, ker so zaradi prometnih in drugih uh, povezav v neugodnem položaju v primerjavi z drugimi deli Unije. Želela pa bi omeniti tudi podobne probleme, ki jih imajo otoki v slabše razvitih državah, članicah, kakršna je Hrvaška. Vso, da prebivalcev hrvaških otokov ni veliko drugačna od eh, tistih, ki živijo v najbolj oddaljenih regijih. Zato pozivam komisijo naj spremeni mediteransko uredbo, tako da bi prebivalci sredozemskih otokov znova lahko rib, eh, lovili ribe s tradicionalnimi orodi za lasne potrebe. Parlament je lani veli, z veliko večino glasov podprl moje, eh, moje poročilo o majhnem obalnem ribolovu in komisija bi morala to tudi upoštevati. Hvala v imenu skupine ALDE. Imamo sedaj gospod Bilbao Barandik. Hvala lepa, gospod predsedojoči. To poročilo o upravljanju ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah nam omogoča, da od besed preidemo k dejanjem in da čutimo sočutje in empatijo z organizacijami, ki združujejo Uh, ribiče, ki se borijo proti napadom na ekosisteme, tisti, ki jih res uh, skrbi trajnost uh, ribolovnih območij, so ribiči sami. Na Kanarskih otokih ribolo, ribiči govorijo o tem, kdaj je sezona ribolova in o tem govorijo zelo dostojanstveno in upam, da lahko računajo na evropsko pomoč za podporo njihovim flotam. Želimo izboljšati varnost in njihovo varnost pri delu tu ni, ne gre zgolj za ribolov, gre za to, da si želimo, da bi oni imeli bolj energetsko činkovite, manj onesnažujoče in uh, varnejše ladje. To bo podprlo njihove dejavnosti. Seveda si ne želimo, da bi ogrozili eh, um, tudi varstvene vidike okolja s temi eh, obstoječimi flotami. Mislim, da bi bilo dejansko treba preučiti učinek rekreacijskega ribolova na ta sektor. Zato je komisija že večkrat prosila. Strokovnjaki potrebujejo več informacij, tako da bi se lahko zagotovilo več nadzora nad rekreacijskim ribolovom. Zaradi obsega in rasti te panoge prenaša tudi več pritiskov na tradicionalni ribolov hvala lepa. To je bilo res minuto in pol. Sedaj pa imenu skupine GUE, gospod Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V tem poročilu je zapisano, da je skupna ribiška politika nekaj, kar ne upošteva specifičnih lastnosti eh, in značilnosti najbolj odaljenih regij. Predlaga tudi korak naprej. Um, vendar pa je zato potrebno tudi nekaj sprememb zakonodaje. Um, seveda je dobro, če se predlagajo novi instrumenti, instrumenti za eh, ribištvo. Zato smo se dolgo časa borili in eh, treba je eh, sedaj narediti konec temu, da so ta, te regije prizadete. Poskrbeti moramo za posodobitev plovil, iti moramo še celo dlje, zato podpiramo ta predloženi predlog sprememb. Zdi se nam zelo zmeren. Še naprej se bomo zauzemali za uh, to, da bodo te regije dobile dovolj pomoči. Eh, ta, um, prav tako še naprej želimo ohranjati um, prepoved vstopa v mor, v, um, um, še naprej želimo obdržati omejitev približevanja na manj kot 100 nautičnih mil. La flotte de pêche outre-mer est vieillissante. Les bateaux ont entre 30 et 40 ans en moyenne. Alors pour des raisons de sécurité. Iz eh, varnostnih razlogov manjša plovila ribarijo blizu obale, kjer je vse manj ribih staležev, eh, večja plovila pa lovijo na odprtem morju, kjer je vse več tudi eh, črnega ribolova. Pomembno je, da se zavedamo tudi, da od 90-ih let ni več dovoljeno obnavljati flot malih eh, ribiških plovil, da ne bi ogrožali eh, staleža eh, rib. Naj spomnim, da je v najbolj oddaljenih regijah brezposlenost več kot 50 odstotna, še posebej v Gujani in ravno ribolov in ribištvo ustvarja številna delovna mesta, zato je ključnega pomena, da sprememo razumne ukrepe za razvoj gospodarske dejavnosti na teh ozemljih ob hkratnem zagotavljanju trajnostnega ribolova. Hvala lepa, prehajamo na individualne uh, nastope. Gospod Gabriel Mato. Hvala lepa. Uh, glede na to, da prihajam z Kanarskih otokov, z veseljem spregovorim na temo ribištva v najbolj oddaljenih regijah. Želimo si boljšega izkoriščanja potencijalov uh, eh, prebivalstva v teh eh, regijah in zagotovili bi morali boljše spodbude, da bi tudi mlade vključili v ta sektor. Upoštevati bi morali tudi značilnosti najbolj oddaljenih regijah. Ampak manjka pa ena stvar, namreč možnost, da bi se omogočili zelo strogi pogoji, ki bi bili skladni za trajnostnim ribištvom, namreč da bi se omogočilo financiranje tudi ribi, ribičev obrtnikov, ne gre za to, da bi se s tem le več uh, lovilo, ne, gre za to, da bi ti uh, ribiči lahko lovili tam, kjer druge flote ne lovijo, ne gre za cono 100 nautičnih mil ali 120 nautičnih mil. Kako naj gredo na odprto morje z temi starimi ladjami, ki niso ustrezno zavarovane, ker jih zavarovalnice ne želijo zavarovati? To nima smisla, ne pogovarjamo se o tem, da bi tukaj odprli um, več uh, možnosti za renovacijo flot brez kakršnih koli omejitev. Govorimo o določenih omejitvah za ribiče obrtnike v najbolj oddaljenih regijah, tako da bi jih lahko angažirali v teh regijah. Mislim, da morate ta amandma res skrbno prebrati. Pozabimo tukaj na merjenje eh, in uh, napenjanje mišic. Ni prav, da delamo proti tem ribičem. Preberite ta predlog spremembe in videli boste, da to, kar je bilo rečeno, ne drži. Hvala lepa in za zaključek tega sklopa, gospa Izabel Toma, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Ultrapreferne regije Evropske unije so v krizi in se soočajo z veliko revščino. Povsod v svetu Evropska unija kupuje ribolovne pravice in v nekaterih teh regijah so ravno evropski resursi prodajo tretjim državam. Člen 349 eh, pogodbe določa ultrapreferne regije kot eh, izjemo zaradi velike eh, revščine in eh, velike dodatnih stroškov. Ta člen ne velja za, rib, za ribolov in eh, zato to tudi omejuje obnovo malih ribiških flot. Na Antilih, naprimer, predpisi prepovedujejo, da ribiči ribarijo v priobalnem pasu ali pa morajo spremeti res velikansko tveganje, ko so odprto uh, morje. Uh, nikakršnem primeru ni predvideno povečanje kapacitet in eh, spoštujemo tudi maksimalni eh, trajnostni donos. Dejstvo je, da je naš cilj nadomestiti zastarela plovila eh, z novimi in ne klonimo dezinformacijam. Hvala lepa. Bardzo dziękuję, pani. Hvala lepa, gospa poslanka. Prehajamo na prosto razpravo in kot prvi gospod Bernard Kuhn. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Le podprem lahko to, kar so povedali predhodni govorci. Pri vseh razpravah, ne glede na to, na katero eh, strokovna področja se nanaša, ko govorimo o ribištvu, je treba podpreti majhno ribištvo, obrtniško ribištvo. In sedaj imamo tukaj položaj, ko bi dejansko lahko postali dejavni, ne da bi to predstavljalo visoke stroške. Pri IMF je to mogoče, mogoče je zagotoviti to vrstna sredstva, lahko tudi za ohranjanje, obnovitev in posodobitev plovil, ampak večinoma gre tukaj za obaljne ladice, ki nimajo niti lastnega priveza ali pa lastnega pogona. Torej, kako naj potem eh, plujajo na tista področja, kjer bi bil donos višji. Omenjen je bil Guadeloupe, Reunion, to so regije, kjer pravzaprav sploh ni izkrivljanja ribištva, ne bi prišlo do skrivljanja ribištva z Evropsko unijo. Torej, to sploh ni noben problem. V predlogu spremembe je zapisano, da bi naj komisija preučila in zagotovila po možnosti tudi financiranje za uh, ponovno gradnjo oziroma novo gradnjo takih majhnih plovil. V določenih primerjih naj bi se poleg evropskih sredstev uporabljale tudi nacionalna sredstva. Torej, če želimo dati signal majhnemu ribolovu v Evropi, potem moramo ta predlog spremembe podpreti. Hvala lepa. Naslednji gospod Lopes Aguilar gospod predsednik eh, oglašam se zato da bi podprl delo eh, poročevalke gospe rodost prihajam s kanarskih otokov torej iz najbolj oddaljenih regij najbolj oddaljene regije so edine regije ki so omenjene v tristo devetinštiridesetem členu eh, pogodbe o delovanju evropske unije so Eh, deležne določenih izjem, ne le z vidika primarnega prava, ampak tudi v primeru in z vidika sekundarnega prava. In to pomaga ščititi industrijo na kanarskih otokih, tako da je mogoče dodeliti posebno pomoč za zastarelo floto in za izboljšavo varnosti flot. Hkrati pa so upravičeni tudi okoljski razlogi, tako da se lahko zmanjša uporaba goriv, ki onesnažujejo in da se zagotavlja prihodek za prihodnost. Ne gre za večanje zmogljivosti ali za um, krnitev staleža. Govorimo o tem, da bi se ribolov tam lahko nadaljeval z veliko strastjo in predanostjo. Ljudje ulagajo v to solze in pot in kri in to bo storjeno v najbolj oddaljenih regijah, v tistih, ki so najbolj prikrajšane. Fernando, Hvala lepa, gospod Juan Fernando. Naslednji notis Marija, si izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najbolj oddaljene regije morajo biti dejansko deležne pozornosti parlamenta in Evropske unije. Na ta način eh, se lahko ozremo tudi sredozle, proti sredozemju, kjer prav tako obstaja veliko težav. 349. člen govori o privilegijih, ki veljajo tudi za majhne grške otoke, ki so majhne velikosti, imajo težko tipologijo, so gospodarsko odvisni od majh, majhnega števila proizvodov in so oddaljeno od celine. Torej za sredozemlje in še zlasti za Grčijo potrebujemo določbe z vidika direktive o priobalnem ribolovu to direktivo moramo spremeniti tako, da bomo lahko posodobili floto, tako da bomo lahko sprejeli pozitivne ukrepe, ki bodo v korist ribolova in da bomo lahko upeljali tudi posebni režim v okviru skupne ribiške politike za državnimi intervencijami, pa tudi s pomočjo Evropske unije. Želim si, da bi komisar Oettinger to temo in tematiko preučil. Hvala lepa, gospod Ivan Jakovčič, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani gospod predsjednik. Ključna značilnost upravljanja z ribiškimi flotami v najbolj oddaljenih regijah ta, da so te regije zelo specifične. Posebnost teh eh, regij govori prav v prid tega, da smo občutljivi in da upoštevamo te specifične vidike. Pa naj si gre, da govorimo za Atlantske otoke ali pa, kot pravi kolega, če govorimo o Indijskem oceanu, Že tako ali tako so se te regije zelo raznolike, raznolike pa so tudi v primerjavi z vsem ostalim, kar že obstaja v Evropski uniji. Seveda lahko govorimo tudi o sredozemskih otokih, ki so prav tako specifični, ampak ta trenutek moramo dejansko strajati pri tistih, ki živijo uh, v zelo drugačni Evropski uniji, kot uh, živimo mi na celini. Zato vas pozivam, da podpremo to poročilo, da govorimo o koherentnosti skupnosti, skupne ribiške politike in skupne kmetijske politike in da priznavamo specifične vidike teh regij. Hvala lepa in kot zadnji v tej seriji, gospod Nikola Kaputo, izvolite. Grazie, predsednik. Hvala, gospod predsedujoči. V poročilu, o katerem bomo jutri glasovali, ta parlament povdarja nujnost, da bi najbolj oddaljne regije obnovile svoje flote, zlasti zato, da bi izboljšali varnost v teh regijah ugotavljamo, da nekateri ribiči nimajo dostopa do posojil oziroma zavarovanja za svoje ladje. Zato je nujno predvideti ukrepe, ki bodo omogočile javne evropske in nacionalne subvencije za to, da bodo v teh najbolj oddaljenih regijah lahko obnovili svojo floto, seveda v mejah, ki so možne za to, da bi izboljšali ne samo varnost, pa, pa tudi okoljsko učinkovitost in boj proti nezakonitemu ribolovu. Enako velja za posodabljanje. Potrebujemo podporo v okviru neke možne prihodne politike za inštrumente, ki bi omogočali boj proti okoljskim vplivom. Vsi inštrumenti, ki bodo v prihodnje predlagani, morajo zagotoviti trajnostni razvoj in zdrave staleže. Zato si moramo čim bolj prizadevati, da bi v najbolj oddaljenih regijah ribiči ne bili v slabšem položaju. Hvala lepa in v zaključek te e, razprave prosim tudi za zaključne stop poročevalke Ulrike Rodost. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Zavedam se, da v nekaterih področjih, najbolj daljnih regijah eh, vlada revščina. To je bil tudi razlog, zakaj sem se lotila tega poročila. Ja, ta najbolj oddaljena področja in pogoji za ribištvo niso takšni, eh, da bi bili primerljivi s eh, kontinentalno Evropo. Zato menimo, da je potrebno uh, uveljaviti določene izjeme pri skupni gripiški politiki in MFF pri obravnavi teh regijah. V tem poročilu sem pravzaprav omenila še dodatne izjeme in eh, izboljšave. Ehm, argumenti so bili slišani, da so potrebne novogradnje za to, da bi se dosegli stel, staleži izven stotih nautičnih mil oziroma da bi se dosegli staleži, ki živijo izven tistih moči, ki so onesnažene. Prav tako sem slišala, da so onesnaženost pozročile plantaže banan. Morda bi morali nacionalne uh, organi glede tega karkoli storiti. Seveda, ribolovna območja zunaj stotih nautičnih mil so bogata, seveda s tem se strinjam, ampak kaj potem naj storim z poročilom STCF iz leta 2007, ko eh, ni mogel oceniti stanja plovil v najbolj oddaljenih regijah zaradi pomankanja bioloških podatkov. Torej, te podatke je treba, treba izboljšati in to je prav tako zapisano poročilo. V mestnem času pa se moram vprašati, kaj bi pomenilo javno financiranje novogradnen. Zaključila pa bi z enim vprašanjem. Verjetno gre za retorično vprašanje. Ali bi podpisnik ki držav članic, ki ni prehajajo iz najbolj oddaljenih regij, pojasnili ribičem v svojih uh, območjih, da zahtevajo javno pomoč za novogradnjo plovil v najbolj oddaljenih regijah, ne pa zanje v njihovih območjih, kjer uh, Eh, ki niso tako zelo posebna. S tem se, po mojem mnenju, odpira Pandorina skrinica, kajti potem bodo tudi ribiči iz Evropske unije zahtevali ta javna sredstva, kajti tudi oni imajo ladje, ki so stare 30 ali 40 let in tudi oni bi imeli prav, ko bi zahtevali eh, javna sredstva za njihovo posodobitev in zato bom ta predlog spremembe jutri zavrnila.